enem eh, eh, od kolegov, ampak o vprašanju Gibraltarja. No, mi berem punto. Tole se mi ni zdelo postopkovno vprašanje skladno s poslovnikom, tako da prehajamo na glasovanje. Najprej predlog skupne resolucije strank ILS, e socialistov ALDE, GUENGEL in Zelenih ter af, odbora AFKO, od, Predlog 18 glasujemo poimensko. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Prvotno besedilo glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja besedilo je sprejeto odstavek sedem prvotno besedilo kdo je za proti vzdržani sprejeto odstavek devet predlog tri za proti vzdržani zavrnjen prvotno besedilo v dveh delih prvi del kdo je za proti vzdržani sprejet drugi del, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajsti odstavek, prvotno besedilo, dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, zdržani, sprejete drugi del, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Predlog 13 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog 14 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Odstavek 12, predlog 4 za proti, vzdržani, zavrnjen. Odstavek 16 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Predlog 16 je zavrnjen. Predlog 17 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 17, prvotno besedilo o dveh delih, prvi del, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Predlog spremembe 8 glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 12. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Prvotno besedilo glasujemo poimensko, smo pri odstavku 19. Votacchio konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Predlog 20 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 11 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog deset. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog devet. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Prehajamo na prvotno besedilo stavka 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 24. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Odstavek 25. Prvotno besedilo. Prvi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejet. Odstavek 27, prvotno besedilo, glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 28, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejet. Drugi del glasujemo poemensko. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 31, prvotno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Odstavek 32, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Drugi del za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15 glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog 19 glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Uvodna izjava B, prvotno besedilo, prvi del za, proti, stržani, sprejet. Drugi del za, proti, stržani, sprejet. Uvodna izjava I, prvotno besedilo, v treh delih prvi del glasujemo poemensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava M, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Vodna izjava N, predlogi 1 in 5, glasujemo po imensko. Il voto è chiuso. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Predlog šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen predlog dve, uvodna izjava P. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Prvotno besedilo v treh delih, prvi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Po uvodni izjavi P predlog sedem glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Besedilo je zavrnjeno. Glasujemo o resoluciji, glasujemo poimensko. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 516 glasovi za. Sto trinajst glasov je bilo proti, petdeset pa vzdržanih glasov.